you can start. Sir Robert, can we start? Of course. Okay, that's it. Lahko začnemo, Sir Robert? Ja, potrebujemo vaše dovoljenje. No, no, I, I did that because every time. To sem rekel, ker vedno to poveste prvi. Tokrat sem vas prehitel. Dobro, pa kar začnimo. Z nami je Gospod Kristjan Lefler, v veliko zadovoljstvo nam je, je izvršni direktor Evropske službe za najdelovanje za Severno in Južno Ameriko in predstavil bo pogajanja o situaciji na Kubi, seveda pa bo omenil tudi druge dogodke v Latinski Ameriki. Prosim. You, Hvala, predsedujoči. Upam, da bo to, kar bom povedal, za vas sprejemljivo. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem tu. Naj nakratko predstavim, kje smo. V različnih procesih konsolidiranja aktivne udeležbe in posodobitve pogodbenih odnosov z Latinsko Ameriko. No, novi otrok, ki se je pojavil na ulici, je De Castro, če jih lahko imenujemo tako. Pred kratkim je Castro komisiji in institucijam poslal smirnice za pogajanja, zato da bi lahko dosegli dogovor glede političnega dialoga in sporozumostelovanja s Kubo. To je bilo precej sporno. Tako da so države članice dolgo razmišljale o tem, preden so se odločile za ta korak. No, kaj je pomembno poudariti tu? Cilj teh smernic glede sporozuma s Kubo kot je to določeno seveda v tako pogajalskih smernicah, ni ta, da bi temeljno spremenili našo politiko odnosu do Kube. Pravzaprav gre za nadaljevanje odnosov. Gre za spremembe postopkov, spremembe pri pristopu do Kube. Temeljni cilji evropske politike v odnosu do Kube pa so znani že dolgo časa. In sicer gre za to, da bi podprli spremembe in modernizacijo na tem otoku, gre za to, da bi spodbujali in zagovarjali človekove pravice, da bi razširili področje za posamične kubance pri izvrševanju njihovih temeljnih pravic. To je še vedno nespremenjeno in zelo jasno je, smernicah sveta, ki smo jih prejeli, da mora biti to temeljni cilj katerega koli prihodnega sporazuma s Kuba. Zakaj bi potem stvari spreminjali? No, razlog za to je preprost. Stvari na Kubi se razvijajo. Sicer zelo počasi, Res moramo biti zelo pozorni na to in zelo potrpežljivi, da bi lahko res natančno odkrivali, spremljali te spremembe, ampak prihaja do sprememb. Vidimo tudi nekaj zelo pomembnih sprememb in sicer na področju gospodarstva, pri socialnih strukturah in celo do te mere, da gre tudi celo za področja, ki so bližja bistvu politike in političnih pravic. No, tudi kubanci vedo namreč, da bi mi radi, da bi šel ta proces naprej, hitreje. Ampak kaj lahko storimo? Lahko preučimo, kako bi pospremili ta proces sprememb. In to je cilj sporazuma. Pravzaprav bi nam to dalo okvir in bil sem v skušnjavi, da bi rekel močnejši okvir, ampak zaenkrat sploh ni sporazuma s Kubo, tako da ni nobenega pogodbenega okvira. Tako da bo to nek okvir, znotraj katerega bomo šli naprej z dialogom in sodelovanjem v smeri izpolnjevanja ciljev. Zato, da bi podprli spremembe, da bi imeli več svobode, večjo participacijo, večji dinamizem na Kubi. Prid Kubanc. Evropska unija že sodeluje s Kubo, že dolgo časa, že 25 let sodelujemo. Včasih je prišlo do prekinitev v tem obdobju, ampak leta 2008 se je to ponovno začelo nadaljevati in upamo, da bomo s tem lahko bolje spostavili strukturo tega sodelovanja, da bomo bolj osredotočeni. Imamo dialog s Kubo. Imeli smo politični dialog na visoki ravni, ki ni bil tako reden. Imeli smo bolj redne tehnične dialoge, dialoge uradnikov na visoki ravni ko gre za tehnična vprašanja, kot so recimo kmetijstvo, podnebne spremembe, preprečevanje naravnih nesreč ali pa če gre za bolj politična vprašanja, recimo človekove pravice. Želimo okrepiti tudi ta dialog, da bo imel trdnejšo podlago, tako da bi lahko šli naprej s tem izhodiščem, tako da bi lahko imeli dialog na drugih področjih, da bi bil to politični, socialni, ekonomski, tehnični dialog, da bi lahko tako bolje izbirali na področju sodelovanja ali vplivali na naše odločitve. Potem še en razlog, zakaj smo v institucijah Evropske službe za znanje delovanje v komisiji želeli imeti ta pogajalski mandat, te smernice. Zato, ker sicer lahko vidimo, da je bilo stališče EU jasno že nekaj let. Ampak, če sem posem iskren, praktično izvajanje teh načel v številnih državah članicah ni bilo najboljše. Več kot polovica držav članic EU je sedaj podpisala lastne sporazume, memorandume o soglasju, izjave, karkoli že, skubo. Tako da so se države zavezale k dialogu in sodelovanju, Včasih so seveda osredotočene na podporne elemente, ki so določeni v skupnem stališču EU, v skupnih politikah Evropske unije. Včasih pa so države nekoliko odstopale od teh skupnih elementov politike. Zato upamo, da bomo s skupnim delovanjem lahko dosegli višjo stopnjo skupne vizije, boljše skupne kohezije, pristopa Evropske unije v odnosu do Kube. Mislim, da bi to seveda koristilo vsem nam in verjamemo, da bi to koristilo tudi Kubi v odnosu do Evropske unije, tako da bi imeli bolj celovit, bolj utrjen pristop. Sprijeli smo pogajanske smernice, se odločitev o tem sveta, 10. februarja je bilo to sprejeto in bili smo v stiku s kubansko vlado. Rekli smo, da imamo sedaj pooblastila za pogajanje, prijeli smo tudi uradno potrditev z njihove strani, rekli so, da so tudi oni pripravljeni na pogajanje. No, pogajanj še nismo začeli zaradi enostavnih razlogov. Zaradi neusklajenosti rokov. Sedaj iščemo pravi trenutek, ko bomo mi na evropski strani in imenovani kubanski strokovnjaki, ko bomo vsi skupaj imeli na voljo nekaj časa za to, da bi začeli delati na tem in da bi šli v smeri sporazuma izhajajoč iz preteklosti. Če mi dovolite, predsedujoči, bom zelo na kratko predstavil, kje smo pri številnih drugih procesih, ki trajajo. Ta teden in prihodni teden bomo videli kar nekaj pomembnih dogodkov v teh pogajalskih kontekstih. Na koncu tega tedna, 21. marca, bo prišlo do sestanka tu v Bruslju. Sestali se bodo glavni pogajalci Mirko Sorja, s mojimi kolegi v direktoratu za trgovino, zato da bi videli, kje smo v pripravah na recipročne ponudbe na področju liberalizacije. Če bomo menili, da je to sedaj v redu, nam bo to omogočilo, da bomo ponovno vzpostavili dinamiko pogajanjih z Merkosurjem, tako da bo šel ta proces naprej. V smeri tega, ker se nam zdi, uspešno zaključevanje pogajanj v bližnji prihodnosti. Imeli smo in še vedno imamo nekaj večjih težav. Države Merkosurja se soročajo s temi težavami pri opredeljevanju tega, kar bi lahko bila njihova ponudba. Kaj ti zaenkrat še ugibamo, tega še nismo videli konkretno, slišali smo nekaj o tem. Še vedno nas morajo prepričati, da bo to šlo na visoko raven ambicij kar bi se nam zdelo dobro izhodišče za končni krok pogajen. No, seveda upamo, da bo tako, ampak ne zaupamo povsem, da bomo prišli tja. In pripričan sem, da bomo po sestanku konec tega tedna imeli več informacij. Naši kolegi z področja trgovine vas bodo seveda obveščali o tem. Naš kolega bo predstavil, kako vidi to situacijo po sestanku. Mi smo pripravljeni pripravljeni smo aktivno sodelovati, iti naprej v tem procesu, glede netrgovinskih vprašanj, če govorimo o dialogu in sodelovanju tega sporozuma med EU in Merkusurjem, je tu treba reševati še nekaj vprašanj, ampak gre za obrobna vprašanja v primerjavi z izzivi, ki so še pred nami na področju trgovine in gospodarstva. Naslednji teden bo v Ekvadorju potekal drugi neformalni krok pogajanj. Zato, da bi Ekvador vključili v večstranski prostotrgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem. Imeli smo prvi uradni krok pogajanj januarja po različnih pripravljalnih sestankih drugi polovici lanskega leta. To je bilo precej obetajoče, kajti ekvadorci so se jasno osredotočali na priznavanje tega, kar morajo storiti, zato da bi se vključili v ta skupni okvir, ki že obstaja s Kolumbijo in Perujem. Ampak tu je nekaj velikih izzivov, zato ker je želela ekvadorska stran osvetliti kar nekaj vprašanj na področjih, kjer so menili, da si Ekvador zasluži posebno obravnavo ko gre za socioekonomske razlike med njimi, med Kolumbici, Perujci in tu je bilo kar nekaj novih trgovinskih vprašanj ali ne. Recimo, da imamo trgovino brez omejitev s tarifami. To se je v zadnjih mesecih recimo pojavilo v Ekvadorju in seveda posledično napredek ni tako hiter, kot bi si želeli, kot bi upali v teh pogajanjih. No ponovno, morali bomo oceniti to situacijo v luči rezultatov drugega kroga pogajanj. Prihodnji teden bo to potekalo v Kitu v Ekvadorju. Potem imamo druga dva obstoječa okvirja, tudi ta želimo posodobiti in sicer z Mehiko in s Čilejem. No, pri Mehiki smo oblikovali skupno delovno skupino EU-Mehika, da bi preučili dva stebra globalnega dogovora - sodelovanje, dialog, trgovino in gospodarstvo. Zadnji sestanek te skupne skupine je bil v Mexico Cityju sredi februarja. Tam smo dosegli znaten napredek v določanju skupne vizije. prihodnje posodobitve globalnega sporozuma. Potem bo prišlo do nadaljne izmenjave mnen v prihodnih mesecih. Večinoma bo šlo za virtualno komunikacijo preko videokonferenc, mogoče se bomo srečali tudi v živo, pozneje spomladi, zato da bi zaključili poročilo o skupni viziji. Poleti ali pa prej Potem bomo ponovno nadaljevali pogajanja jesen. Sestavili bomo priporočila za politične vodje v Mehiki in v EU. In potem bomo seveda določili okvir te posodobitve. Seveda bi radi bili zelo ambiciozni, tako kot mehičani. Verjetno se zavedate, da so mehičani lani želeli vključiti ta sporozum tudi v pogajanja z ZDA. Ampak ne ZEA, ne Evropska unija niste bili pripravljeni reči, da bo to večstranski sporazum v teh pogajanjih. Mehičani se zavedajo, da bomo sedaj zaključili tudi CITA pogajanje in AKP pogajanje. In čeprav imamo ta globalni sporazum med EU in Mehiko in to je bilo dobro za obe strani, ampak 12 letih obstoja, obe strani priznavata, da. Imamo tu pogajanja med EU in Kanado, imamo tudi pogajanja med EU in ZDA in prav zaradi teh pogajanj moramo biti bolj ambiciozni, posodobiti moramo tudi ta mihiški sporazum. In prepričani smo, da bo poročilo o globalni viziji določilo to skupno raven ambicij. To pa bi nam omogočilo, da bi službe komisije jeseni lahko izdelale predlog. No, seveda moramo upraviti ocene učinka potem se moramo še pripraviti, ampak potem bi izdelali predlog za pogajalski mandat. To pa bi potem lahko posredovali koncu tega leta ali na začetku prihodnjega leta, da bi se ta proces začel. Pričeljo nekoliko nazadujemo, sicer se strinjamo, da kar zadeva načela sama, moramo posodobiti pridružitveni sporozum med EU in Čilejem. Nedavno, pred nekaj meseci, smo prejeli njihov predlog glede ravni posodobitve. No, niso povsem izpolnili naših ambicij. Zaenkrat potekajo razgovori z njihovimi organi, zato da bi ugotovili, če bi lahko povečali raven ambicij, tako da bi bilo to bližje naše vizije. In mislim, da to ne bi bilo predaleč od tega, kar smo si zamislili pri Mehiki. In to bi bilo tudi povezano s tem vzorcem, da imamo seveda zelo sodoben, daljnosežen sporazum, s vsemi partnerji tam zavezništvo, tudi s Kolumbijo in Peru imamo to in to želimo posodobiti tudi s Šiljem in z Mehiko. In s tem bi se približali tej isti ravni pri vseh štirih partnericah. Ampak pri Čileju bomo potrebovali nekoliko več časa in sedaj preučujemo, kako bo s tem ob koncu tega leta, na začetku prihodnega leta, bo ta vizija bolj jasna. Tako da bomo videli, kako naprej v stelovanju s partnerji ščilijo. Prostite, predsedujoči, govoril sem dolgo, ampak upam, da je bilo to jasno, glede tega, ki smo v pogajanjih. Ja, brez skrbi, hvala lepa. Gospod Salafranka. Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Lefler, za vašo predstavitev. Dobro, ste predstavili odnose med EU in Latinsko Ameriko. Eh, to je bilo zelo potrebno v tej razpravi. Eh, kajti Evropska zunanja agenda se osredotoča na Latinsko Ameriko in ne smemo izgubiti izpred oči eh, teh eh, prednostnih nalog na področju zunanje politike, torej naših odnosov z Latinsko Ameriko. Ja želim začeti s Kubo kot vi. Svet ministrov je govoril o spremembah v kubanski politiki. tukaj je že bil eh, dodeljen mandat za pogajanje v sporazumu in Kuba je edina država v Latinske Amerike, ki z Evropsko unijo ni povezana s takšnim sporazumom. Dobro poznate stališče Evropskega parlamenta. Eh, mi smo zavezani človekovim pravicam, eh, podeljujemo nagrado Saharova in to je eh, anomalija v naših odnosih, ampak za to ni kriva Evropska unija. Služba za zunanje delovanje pa je lahko eh, potrdila, da Evropski parlament eh, nikoli ni nasprotoval podelitvi tega mandata. Um, prihaja res do bistvenih sprememb in to pozdravljamo. Kolega Luis Janjes, na primer, Eh, je lahko prosto šel v Kubo, kar prej ni bilo mogoče. Eh, zanima pa me, kakšen je časovni načrt za ta pogajanja, eh, tako da bi lahko dosegli dogovor oziroma sporazum o sodelovanju in politični dialog po sklepih sveta. Vemo, da bo treba ta sporazum tudi ratificirati, potem, ko bo enkrat sprejet. Zelo smo uh, zadovoljni, da se Ekvador želi vključiti v sporazum s Kolumbijo in Perujem. Upam, da bo kmalo prišlo do drugega kroga pogajanj. V, na tej točki pa bi vas rad opozoril na to, da bi bilo pomembno, da bi uh, torej, uh, ekvadorske. Uh, Eh, oblasti opozorili na to, da morajo spoštovati pravno varnost evropskih podjetij, ki delujejo v Ekvadorju. To je pomembno za drugi krok pogajen. Potem eh, pogajanja z Merkosurjem in pridružitveni sporazum. Sam sem poročevalec za to tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, v tem mandatu nismo bili priče v resničenju te ponudbe ki je bila dana že leta 2004. Tukaj je prišlo do blokade in upam, da bomo lahko v naslednjem letu, v naslednjih mesecih eh, zaključili ta sporazum. To je zelo pomemben eh, sporazum, kajti gre za eh, dva pomembna bloka, ki sodelujeta. Pomembno je to stališča BDP in tako naprej. In zanima me, kakšne, kakšna so pričakovanja pred sestankom 21. marca kako bi lahko presegli eh, to trenutno eh, situacijo. Zdaj pa pridružitveni sporazumi z Mehiko in Čilom eh, oziroma nadgradna teh sporazumov. V tem kontekstu, gospod Lefler, dobro veste, kakšno je moje stališče. Potekal je vrh Celaka in Evropske unije januarja in delovne skupine so dobile mandat, da lahko da poskušajo identificirati, kakšni bi bili ti sporazumi v prihodnosti. In jasno je, da je v Mehiki prišlo do pomembne ustavne reforme. Um, določeni sektori se bodo odprli za več konkurenčnosti, eh, tako da bodo imela dostop tudi evropska podjetja. Tukaj gre za energetski sektor in pa telekomunikacije. Eh, Eh, ves ta čas, eh, ko eh, delamo na tem področju, torej ves ta čas smo se resnično posvečali tem vprašanjem. Saj bom končal, gospod predsednik, tukaj ni veliko članov in končno imamo razpravo o tem, tako da bi rad predstavil vse svoje argumente, če mi dovolite. Sporazum z ZDA je tudi naša prednostna naloga, ampak mislim, da bi bilo veliko lažje eh, zaključiti ta pridružitveni sporozum z Mehiko. Prepričan sem, da si boste vi prizadevali za to, da izkoristimo te priložnosti. Eh, mislim, da eh, se zaenkrat preveč posvečamo sporozumu z ZDA oziroma so vsa sredstva namenjena temu, morali pa bi prednost nameniti tudi pridružitvenemu sporazumu z Mehiko, enako velja za Čile. Eh, se morda lahko odzovete na eh, to vprašanje, predvsem eh, glede časovnice, kajti časovnica je v politiki vedno zelo pomembna. Hvala. Hvala lepa, gospod Janjes in drugi govorci. Prosim, če se lahko omejite na tri minute. Ker moramo slišati tudi odgovore, ne le vprašanja. Hvala lepa. 20 kolegov čaka na besedo, tako da bom res zelo kratek. Najprej bi se rad eh, zahvalil gospodu Leflerju eh, za to, da je prišel med nas eh, in nam podal svoje razlage. Te razlage so zelo pomembne. Ne moremo več čakati. Sam se s temi. Eh, temami ukvarjam že 40 let, pa eh, po navadi poslušam samo nek diplomatski jezik, ki pravzaprav ničesar ne pove. Za določenimi lepimi pridevniki se pravzaprav ne skriva nič. Eh, zahvaljujem pa se tudi gospodu Salafranki, kajti omenil je tudi moje ime. vsi ga tukaj poznamo, gospod Löfler eh, eh, ga tudi pozna. Torej, sam sem bil izgnan iz Kube, ko sem imel urejen vizum. Če govorimo s predstavniki vlade na Kubi, eh, naj vam, pomejo, naj vam povejo, koliko je stal moj vizum. Eh, torej eh, vzeli so denar, potem pa me izgnali. Eh, za kubance je to zelo pomembno. Zdaj so rekli, da nihče več ne bo izgnan, da lahko pridejo tudi predstavniki Evropske unije. Torej, lahko pridemo, kadarkoli želimo. To je že nekaj. Ampak eh, ta izgon ni pomemben zato, ker sem bil eh, tega deležen jaz, ampak eh, bi se v primeru izgona katerekoli osebe, katerekoli predstavnika EU morala Evropska unija bolj odločno odzvati. Mislim, da so pogajanja z Merkosurjem zelo pomembna. Uh, To predstavlja velike razsežnosti in ne bom poudarjal, kakšen pomen ima to za vse nas. Marca 2014, ko se je naš mandat že praktično končal, eh, pa ne vemo še konkretnega datuma, kdaj eh, bodo zaključena ta pogajanja, eh, to je res absurdno in obžalovanja vredno. torej datuma še nimamo, tudi nismo se še dogovorili, ali eh, so pogajanja do zdaj bila uspešna ali ne. Eh, vsi, ki smo tukaj, resnično eh, zagovarjamo in si prizadevamo za to, da bi imeli strateški sporazum med Evropsko unijo in Merkosurjem. Hvala. Tenok. Hvala, gospod Tenok. Tri minute imate. Hvala. Gospod Lefler, vaš angliščina je tako odlična, da sem celo mislil, da prihajate iz države, ki jo najbolj poznam. Ampak mogoče pa ne najprej čestitke za vaše imenovanje. Mislim, da se še nisva srečala, ampak sem res velik prijatelj Latinske Amerike. To je sicer neobičajno za skupino EKR. Nimamo nobenih portugalskih ali španskih poslancev, ampak zanimajo nas ta vprašanja zlasti Kuba in pomankanje človekovih pravic na Kubi. Dokler bosta brata Castro na oblasti, posredno ali neposredno, ni nekega upanja, da se bo režim spremenil. Ampak nekega dne, slejko prej, prej se bo Kuba spremenila in se izboljšala. Ampak tu obstajajo pomisleki glede tega, kaj se dogaja v Venezueli z Madurom. Ampak da bi vzpostavili ravnovesje, moram reči, da glede na geopolitične grožnje, ki sedaj vidimo tu v bližnjem sosedstvu, z Rusijo na vzhodu, Rusija se širi in imamo tudi nov pristop Kitajske in pomembno je, da države članice EU, kolektivno, ne le Španija in Portugalska, tudi Združno kraljestvo, William Hague, naš zunanji minister, je seveda res, že, res želi vzpostaviti odnose z Latinsko Ameriko. Pomembno je, da dvostransko in večstransko vzpostavljamo boljše trgovinske in gospodarske odnose. Ampak zanima me, če lahko pokomentirate splošno vizijo. Seveda bo ti tip sporazum zelo pomemben, imamo že avto, ampak seveda bo to zelo pomembno za prihodni parlament. Vidimo, da se tudi v Pacifiku razvija zavezništva, demokracija, Mehika, Peru, Kolumbija, Čile. Nekatere vlade so bolj izolirane, so manj demokratične, več je populizma, mogoče so bolj avtoritarne in potem se širijo preko Pacifika v tem transpacifiškem partnerstvu, na Japonsko, v Azijo. Kaj vidite v prihodnih desetih ali dvajsetih letih? Bi lahko imeli velika območja skupnih vrednot demokracije, človekih pravic, proste trgovine, vse do Japonske, torej da bi šlo to iz Latinske Amerike preko Japonske v Evropi, da bi gledali te smere, ne pa iz vzhoda na zahod. Hvala. Gospa Lozing. Ja, vielen Dank. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Kratka bom. Samo na kratko bi rada povedala, da moja poslanska skupina meni, da je ta korak Evropske unije za vzpostavitev eh, dvostranskega sporazuma s Kubo zelo pozitiven. Upamo na vzpostavitev političnega dialoga in upamo tudi na sprejetje sporazuma o sodelovanju. Pogajanja morajo potekati v medsebojnem spoštovanju in spoštovati je potrebno tudi suverenost Kube. Kuba je edina država na svetu, s katero ima Evropska unija. Uh, poseben odnos, takšnega odnosa nimamo z nobeno drugo državo, ne glede na človekove pravice ali pa eh, politično usmerjenost. Potrebno si je prizadevati za normalizacijo odnosov z Kubo in upam, eh, da bo ta eh, poseben status Kube kmalo ukinjen. Hvala lepa, gospod Kresl Darfler. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, no, tole skubo je zgodba brez konca. Leta 2000 smo dosegli napredek, potem je prišlo spet do nazadovanja. V Nemčiji je prišlo do približanja, potem eh, pa do izjave, ki eh, je povzročila spet eh, prekinitev odnosov. Slišali smo, da ne bo prišlo do sprememb na Kubi, dokler uh, bosta na oblasti brata Castro. Sam sem tudi bil na obisku uh, na Kubi in ugotovil sem, da uh, predstavnikom Kube nikakor ni všeč, če jim želimo odzune nekaj usiljevati, če želimo posegati v njihove notranje zadeve. Uh, zelo eh, so ponosni, tako eh, kot eh, Španci. No in podobna situacija je bila tudi v Južnji Ameriki, v Argentini ali pa v Braziliji, ko je prišlo uh, do eh, puča eh, in potem vzpostavitve gospodarstva in tako naprej. Ampak v tem parlamentu imamo še zmeraj dvojne standarde. V primeru Kitajske eh, sploh ne vemo, kaj bi še naredili. Pri Rusiji pa odnose zaostrujemo. V primeru Rusije smo že, celo, že zelo previdni kajti v tem primeru, če bi ohladili odnose z Rusijo, bi bila oškodovana predvsem nemška podjetja. Eh, na vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali želimo doseči napredek v odnosih z Kubo in eh, kako eh, bo situacija z Madurom v Venezueli vplivala na Kubo. Spomnimo eh, se na eh, situacijo, ko je Rusija želela eh, stacionirati svoje rakete na Kubi in potem je, so ZDA dejale, no, potem bo pa vojna. Torej, najprej moramo podpisati pogodbo Merkosur s tistimi, ki si to želijo kajti ne moremo v nedogled čakati. O Merkusurju razpravljamo že leta in leta tukaj v Evropskem parlamentu. Premik je potrebno doseči na obeh stranih eh, in poleg tega je potrebno izboljšati tudi kmetijsko področje. Zadnjih eh, nekaj sekund pa bom podaril. Hvala predsedujoči, hvala poslanci za vse te komentarje. Mogoče bom začel s tem, kar je gospod Tenok imenoval globalna vizija in bom potem to zožil. No, mimo grede, dolgo časa sem bil v vaši državi, čeprav nisem iz eh, vaše države, ne govorim pa več na glasa iz Kardifa, ne uporabljam več tega dialekta. No, mislim, da če smo res iskreni sami seboj in se ozremo po svetu, lahko rečemo, da imamo države na zahodni poobli, severi, centralni, južni Ameriki. Verjetno so to države, s katerimi imamo največ stičnih točk na področju tako imenovane družbene vizije. To je vizija tega, kakršna bi družba morala biti. Tu gre tudi za družbene odnose, odnose med posamezniki. Tu izhajamo iz zgodovine, kulture, jezika, ampak tu gre tudi za izjemen napredek, do katerega je prišlo skoraj da v vseh državah Latinske Amerike. No, majhne živahne demokracije imamo že vse od tega časa, ko so pridobile neodvisnost. Ampak skoraj da povsod po Latinski Ameriki je prišlo do znatnega napredka v smeri odprte demokratične vlade. No, globalna vizija, kaj to pomeni? Mislim, da moramo vsi reči, da je tu še vedno veliko izzivov pri konsolidaciji tega napredka. Gre za to, da gremo iz formalne demokracije v smeri učinkovite, odgovorne vlade, ker so zastopani vsi. Pri uradni demokraciji zmagate na volitvah in počnete, kar želite v naslednjih petih letih mandata. To pa ni stabilni model, tudi ne model, za katerega bi si prizadevali. Prav tako je vse več državljanov Latinske Amerike, vse več vlad, ki niso samo zato. Tako da želimo izkoristiti priložnosti za dialog, za sodelovanje. Želimo si izmenjati izkušnje. Izkušnje med EU in državami Zahodne pooble. In to so dialoge, kateri smo, to so področja sodelovanja, ki jih imamo. Seveda delamo ambiciozno in mislim, da se tudi vedno bolj vzajemno zaupamo številnimi drugimi državami. Pravkar sem prišel na ta sestanek iz zadnjega kroga pogajanj o človekovih pravicah med EU in Mehiko in v zadnjih letih smo naredili izjemen napredek. Šli smo iz stopnje defenzivnega skepticizma na mehiški strani, šli smo iz velike zadržanosti civilne družbe na to raven, kjer so stvari zelo ambiciozne, veliko je samokritike, veliko je vprašanj, veliko je iskanja novih področji sodelovanja. In šli smo v smeri aktivne udeležbe civilne družbe, tako da se civilna družba vključuje, kolikor se le da. Le v nekaj letih tega dialoga smo prišli do te stopnje in lahko bi omenil še veliko drugih primerov. Tako da, kar zadeva globalno vizijo, smo v dobri situaciji, lahko gremo naprej s vsemi našimi partnerji v Zahodni polobli. In sicer imamo Kanado na severu, imamo Argentino in Čile na jugu z nekaterimi bodo stvari težje, mogoče bodo rezultati prišli pozneje. Recimo, to so tudi pogajanja s Kubo, ampak prepričan sem, da bomo tudi v tem celotnem kontekstu, tudi tam, dosegli dober napredek. No. Zdaj bi odgovoril na vprašanje gospoda Salafranke. Težko bi določil jasne roke pri pogajanjih s Kubo sedaj je še vse v povojih. Upal sem, da bi danes lahko povedal, kdaj bomo začeli, ampak včeraj so mi povedali, da predlagani datumi niso spremljivi za kubance, tako da iščemo nove datume. Ampak pravzaprav gre le za vprašanje razpoložljivosti. Ni nobenih igric in taktik, saj ne na naši strani. In ko bomo začeli z dialogom, pričakujemo hitro napredovanje. Verjetno bomo imeli tudi uradni krok pogajanj vsak drugi mesec z različnimi neformalnimi izmenjavami mnen v mes. Ne vem, kako hitro lahko napredujemo, vse bo močno odvisno od tega, kako se bo kubanska stran odzvala na naše načrte. Seveda se zavedajo, da bo kakršenkoli sporazum z Evropsko unijo vključil tradicionalne določbe, ki so povezane z upravljanjem demokracijo človekovimi pravicami, z neširjanjem orožja za množično uničevanje. To so potrdili tudi neformalno, da to za njih ne bo problematično. Kot vedno, pričakujem podobnejšo razpravo, ampak načela so sprejeta, zavedajo se, da bomo začeli ta pogajanja s skupnim stališčem Evropske unije. Sam ne morem ponuditi nobene perspektive ali zagotovil glede tega, kdaj naj bi potem sprejeli to skupno stališče. Države so to potrdile s soglasjem na svetu in to lahko umaknejo le s soglasjem na svetu. Ampak s kubanskimi sodelavci smo se strinjali, da se bodo pogajanja nadaljevala, ne glede na ta skupna stališča, ampak seveda ob upoštevanju vsebine sprejetih stališč. Oprostite, eh, pogajanje z Ekvadorem sedaj največ skuba. Na nek način so tu stvari bolj jasne, kajti nekako že vemo, kakšni bodo rezultati. Nasplošno naj bi rezultati bili ti, ki jih imamo v sporozumu s Kolumbijo in Perujem z tega zornega kota gledano, to niso nova pogajanja. To gre za obnovljene obveznosti Ekvadorja v že postavljenem okviru. Seveda bo vse prilagojeno specifikam vsake države, ampak po našem mnenju bi moralo biti le malo omejitev. To ni neka država, ki je tako drugačna od sosed na severu in jugu. Tako da bomo to lahko vključili. Potem vprašanja glede naložb. To je še vedno problematično. Ekvadorci se tega zavedajo v zadnjih tednih. So nekoliko umilili svoje izjave. Rekli so, da priznavajo, da je pomembno ponuditi zagotovila Evropske unije, držav članic EU, treba je ponuditi zagotovila glede ravni zaščite, tako da se ta raven ne bo znižala v primerjavi z obstoječimi dvostranskimi sporazumi. To je nekaj, kar smo resno vzeli in nasplošno bo to naš element v splošnem pristopu. Potem pogajanja v okviru Merkosurja. Sveda bi si želel miniti do natančne datume, ampak mogoče bomo lahko po sestanku področju trgovine v petek podali natančnejše informacije. Takrat bomo videli, če je dovolj vsebine. Indice smo že prejeli in to gre v pravo smer. Ampak tu je še nekaj dodatnih težav. Prijeli smo informacije iz različnih držav članic Merkosurja in če to združimo v eno samo ponudbo, potem lahko vidimo, da imamo tu protislovja med posameznimi nacionalnimi ponudbami in to lahko zniža raven skupnih ambicij. In to je veliki ziv za Merkosur, tako da lahko ohrani svoje ambicije na potrebni ravni, zato da bi šli naprej z nami. Potem Mehika in Čile, ne čakamo. Ne čakamo na Titi. Res verjamem, sporedno delovanje pogajamo se z enim partnerjem, ampak to ne pomeni, da ne moramo napredovati pogajanjih z drugim partnerjem. Seveda imamo nekatere omejitve, imamo določene pristojnosti, ki jih lahko delimo le z enim partnerjem naenkrat. Ampak bomo in seveda že sedaj napredujemo z Mehiko in Čilejem. Vlada iz Čileja je potrebovala dolgo časa za to, da je predstavila predloge o posodobitvi sporazuma po vrhu Santiago lani. Tako da nismo toliko napredovali s Čilijem, kot smo pri Mehiki, ampak pripravljalno delo poteka. Tako da sem prepričan, da bomo to dobro izkoristili, ko bomo najprej spisali pogajalski mandat in potem, ko bomo prejeli smernice, ko bomo začeli dialog z mehičani, takrat bodo vse strani, vsi udeleženci v pogajanjih se bodo seveda jasno zavedali, kakšne priprave imamo in tako bomo lahko šli hitreje naprej v smeri izpolnjevanja cilja, zato da bi posodobili sporozum. Potem pa še zadnji komentar mogoče. Vrnil bi se na kubansko vprašanje in na druga pogajanja. No, Ne vem, če bi se ravno strinjal s tistimi, ki pravijo, da izvajamo dvojne standarde. Pogledati si moramo zaželjene standarde odnosov do vsake države partnerice. No, vrnil bi se na to, kar sem rekel na začetku odgovoru. Potrebujemo splošno skupno izhodišče, družbene vizije ki jo imamo skupaj z Latinsko Ameriko. To pomeni, da smo si sami vzajemno zadali više cilje z našimi latinskoameriškimi partnerji, ampak zato, ker želimo ohraniti ta raven ambicij v odnosih. Želimo biti na visoki ravni ambicij, tu in na drugi strani, da bi dosegli te cilje. In to je najboljši signal, ki ga lahko posredujemo vsem našim partnerjem v tej regiji s tistimi, ki se pogajamo, s tistimi, s katerimi smo v dialogu in tudi s tistimi, ki še niso v procesu. Imamo tudi tiste, ki sedaj preživljajo težke čase, kot recimo Venezuela. Z Venezuelo nimamo pogodbenih odnosov, ampak zelo pomembno je, da v kontekstu pogajanj z Merkosurjem pokažemo, kakšna je raven ambicij kaj mi pričakujemo od katerekoli države partnerice, ki je članica Merkosurja. Tako da ta pogajanja res vplivajo na različne stvari, presegajo le ta sporozum. Tako da mislim, da nam bo to pomagalo pri ohranjanju naše kredibilnosti in naših ambicij v tej regiji. Hvala lepa. Um. Najlepša hvala. Upamo, da veste, da želimo ohraniti stik, kot vidite, je zanimanje veliko. Veliko kolegov imamo, ki jih res zanimajo vaše pogajanja. In Kuba je zagotovo prav poseben primer. Videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale. Najlepša hvala. Uh, I would like to announce that uh, the next item Sedaj pa bi rad napovedal, da bo naslednja točka in sicer izmenjava mnen s Stefanom Manservisijem, novoimenovanim vodjem delegacije Evropske unije v Ankari, potekala za zaprtimi vrati. Tisti, ki imate pravico ostati, lahko ostanete v dvorani, druge pa prosim, da dvorano zapustite. S to bomo sejo za nekaj minut prekinili. Torej, seja za zaprtimi vrati sledi. Jonas, hey.